um, ugotovljena. Gospod Marko Cani je zapustil politično skupino EFDD in se je pridružil politični skupini NL in sicer 11. januarja 2017. Gospod Marko Afronte je zapustil skupino EFDD eh, in eh, se je pridružil politični skupini eh, zelenih in sicer z veljavnostjo 11. januarja 2017.